gospod komisar. S tem je razprava zaključena, zdaj pa kar takoj prehajamo na glasovanje. Ampak eh, naj še povem, da smo danes popovdne imeli to zadevo in tudi danes pri Catch the Eye. Namreč predvideno je, da po tem, ko se dejansko začne postopek Catch the Eye ali pa potem, ko se je obrazložitev glasov za posamezno točko že začela, ni več mogoče prositi za besedo. Uh, Eh, danes smo bili nekoliko popustljivi, ampak v prihodnje eh, bomo bolj strogi, kar zadeva to. Zdaj pa eh, sledi glasovanje o šestih osnutkih resolucij o Gvineji. Najprej skupaj skupna resolucija šestih poslanskih skupin, ki naj bi nadomestila vse. Najprej deseta točka, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 73 oddanih glasov, 33 glasov za, 34 proti, 6 vzdržanih, torej zavrnjeno. Gospod Higgins želi besedo. E, ja, se opravičujem, predsedujoči, nimam svoje glasovalne kartice, ampak rad bi oddal glas za to resolucijo. To bo zabeleženo na zapisnik, ampak to ne bo ničesar spremenilo pri samem glasovanju. Še nekdo želi besedo v zvezi s postopkom? Gospod predsedujoči, se opravičujem, tudi jaz nimam kartice, ampak rad bi glasoval proti. Vse to bo zabeleženo v zapisnik, lahko to kasneje tudi v pisni obliki uložite. Eh, pravzaprav pa do konca glas, glasovanja imate tudi čas, da še greste po svojo eh, kartico. Predlog spremembe 1, zelenih in alde, kdo je za? Proti? Zdržani. Elektronsko bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 74 glasov, 32 za, 37 proti, 5 vzdržanih, zavrnjeno. Glasujemo o celotnem predlogu resolucije in sicer poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 74 oddanih glasov, nihče ni bil proti, nihče se ni vzdržal, torej je predlog eh, soglasno podprt. Sedaj pa sledi glasovanje o sedmih predlogih resolucij o Iranu. Najprej skupna resolucija sedmih poslanskih skupin, ki naj bi nadomestila vse resolucije. Najprej osma točka, lučeno glasovanje. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeta. Zdaj pa glasujemo še o celotnem besedilu resolucije. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani. Sprejeto, kar pomeni, da, tudi, da bodo tudi vsi, eh, vse predlagane spremembe unešene. Zdaj pa še šest predlogov resolucij o Šrilanki. Tudi tukaj bomo najprej obravnavali eh, skupno resolucijo šestih poslanskih skupin, ki naj bi nadomestila vse resolucije. Najprej glasujemo o predlogu spremembe ena skupine zelenih. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Zdaj pa predlog spremembe 2 v zvezi z osmo točko. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. predlog spremembe tri skupine zelenih. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. V zvezi s tretjo uvodno eh, izjavo želi kolega Mann predlagati ustno, eh, ustni predlog spremembe. Predlagam, da Eh, to tretjo točko omaknemo, kaj ti položaje novinarja Tisa in Naja Gama je eh, samo tukaj navedena. Uh, kasneje pa tega ne obravnavamo več in zato smo se posvetovali tudi o tem, da to točko tukaj omaknemo, ker bomo nedvomno še imeli kakšno priložnost, da obravnavamo to temo. Torej, če vas prav razumem, želite črtati tretjo točko ali kdo nasprotuje temu predlogu? Očitno ne. Potem glasujemo o tem predlogu, da črtamo tretjo točko. Kdo je za? Proti? Zdržani? S tem je predlog sprejet. Zdaj pa glasujemo še o celotnem predlogu resolucije, sicer s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 63 oddanih glasov, 16 glasov proti in 3 vzdržani, s tem je eh, resolucija sprejeta. In eh, s tem smo zaključili, eh, ravno tako pa skupina EPP predlaga Indiga Džerija za člana posebnega odbora za finančno krizo. E, ali kdo nasprotuje? Očitno ne. Gospod Posel.